Uh, Gospe in gospodje, pozdravljeni na skupni seji z odborom Deve. Pozdravljam kolegico Lindo McKeven. Linda McKeven je torej tukaj. Govorili bomo o obravnavanju tako beguncev in migrantov ter o vlogi zunanjega delovanja EU, kolegica Valenciano in gospod Dias de Mera sta pripravila to poročilo. Gre za veliko koalicijo iz Španije, ki se ukvarja s tem vprašanjem. Upam, da bomo dobili rezultate vedno bolj vidimo, da gre pri obravnavi vzrokov za begunce, še vedno nismo upravili domače naloge, gre za Afriko in eh, migracije ter begunci so zelo pomembna tema. Mislim, da to ni povezano samo z zunanjimi odnosi, ampak eh, da bi bilo treba ravnati zelo razumno in to ni zdaj več samo vprašanje notranje varnosti, ampak uh, vidimo lahko, da komisija zdaj vsak dan daje predloge tudi na to temo. Jean-Claude Juncker je v govoru o stanju unije spregovoril tudi o tem. Linda, izvoli, beseda je tvoja. Hvala lepa, kolegice in kolegi nekoliko zaum, zamujamo. Na prejšnji seji smo obravnavali nagrado Saharova, zato smo morali potem razpravo prekiniti. Vprašala bom poročevalcev, ali želite kaj povedati. Imamo 500 predlogov sprememb. Gospa Valenciano je tukaj, gospod Jezdemer je tukaj, želite kaj dodati, preden odpremo. Ali damo možnost tudi drugim. No, zamisel je, da bi zdaj dobili besedo tisti, ki prej niso spregovorili. Elena, izvolite, potem bo gospod Jezdemera. Eh, Samo dve sekundi, prosim. Najprej bi predsedniku Broku povedala naslednje. Torej, predsedniku Broku želim povedati, da je treba veliko koalicijo ustvariti znotraj parlamenta. Kot veste, gospod predsednik, so sprejete določene odločitve bile v službi za zunanje delovanje in pa v Evropski komisiji, torej odločitve, ki ne priznavajo vloge Evropskega parlamenta. Upam, da bomo s tem poročilom prevzeli spet to vlogo, ki jo mora opraviti parlament pri nadzoru in pri spremljanju zunanje politike, ki se izvaja tudi v povezavi z begunci in migranti. Cilj bi moral biti torej ta, da parlament govori z jasnim in odločnim glasom, da jasno pove, kaj mislimo. Evropski parlament eh, je tista eh, zadnja trnjava, ki še brani vrednote solidarnosti in pa druge vrednote Evropske unije. To vse čas poudarjamo, eh, ampak teh vrednot ne živimo v resnici. 550 predlogov sprememb je bilo vloženih. To kaže, da tema vzbuja veliko zanimanje pri kolegih. Soporočevalca eh, sva oblikovala 30 predlogov sprememb, eh, z deve sem pa tudi sama ehm, pripravila še nekaj eh, kompromisnih predlogov, torej s poročevalcem v senci socialistov in demokratov Enrikem eh, Gererom. Sporočevalcem eh, sva želela mm, predstaviti jasno stališče Evropskega parlamenta. Eh, želela sva tudi popraviti tisti vtis, ki ga pogosto preveč poudarjamo oziroma ki ga dajmo na vzven, da se ukvarjamo samo z varnostjo in tako naprej, da torej ustrajamo eh, tudi pri solidarnosti, pri spoštovanju človekovih pravic. Mm, bolj gre za politiko razvoja in ne toliko za politiko, ki jo vodi Evropska komisija, pri kateri gre za nadzor meja in eh, druge podobne zadeve. Eh, Evropska komisija želi predvsem preprečiti, da bi migranti prihajali v naše države. Torej, en svežen predlogov spremem se ukvarja s tem. Drugi svežen pa eh, z drugim področjem, ki ga želim omeniti, namreč, da je parlament eh, povsem potisnen na stranski tir, ko gre za oblikovanje politik. Eh, te politike so povezane z dialogom s tretjimi državami. Vsem se nam to zdi pomembno, ampak ne vemo pa, kako se to izvaja in tudi ne vemo, kateri dogovori so bili sprejeti, kakšne so prednosti, prednostne naloge pri teh dogovorih. veliko oseb ima eh, pravico, da pride na naše območje in mislim, da je prav, da naša dva odbora, torej Deve in Afet, sodelujeta na tem področju. Moramo se dogovoriti o tem, kakšna bo vloga eh, sporazumov, ki se v tem trenutku podpisujejo. Mm, te sporazume mi nažalost poznamo zelo površinsko. No. Pomembno je, da parlament Eh, poda jasno sporočilo. Namreč, da gre najprej za vrednote Evropske unije. Eh, te vrednote so potisnjene na stran, pa tudi Evropski parlament je potisnen na stran pri izpolnjevanju teh dožnosti in mislim, da bi se danes v tej razpravi morali osredotočati predvsem na to. Hvala, gospod Diaz de Mero. Hvala, eh, gospa sopredsedujoča in gospod so predsedujoči. Rad bi podal nov pogled na, ta, na to skupno poročilo. Moram povedati, da smo v bistvu svojega dela že predstavili na prejšnji seji, ki ste jo tudi vi omenjali. Eh, takrat se je govorilo predvsem o nagradi eh, Saharova. Mm, gre pa tudi za pomembno vprašanje, gre za veliko delo, ki ga upravljamo, je pa to skromno delo. Um, skromno zato, ker eh, smo zelo odprti tudi za prispevke kolegov in za pobude kolegov. No, treba je ukrepiti vlogo parlamenta, pri tem ustrajam. In v 19. odstavku eh, našega poročila smo to tudi poudarili, če želite prebrati gre za to, da se stališča parlamenta poudari eh, kvalitativen in kvantitativen pomen, ki eh, ga ima takšno preseljevanje prebivalcev. Hmm, to se eh, omenja predvsem v kontekstu mobilnosti, ampak za uh, moje pojme to ni posrečeno. Potem se je treba ukvarjati tudi s človekovimi pravicami. To je uh, v središču našega dela, zapisano je v listini o človekovih pravicah in to je treba upoštevati pri tovrstnih premikih prebivalstva. Treba je analizirati vzroke za preseljevanje in eh, pa vključiti tudi globalno mednarodno skupnost in seveda Evropsko unijo. Mi želimo delati predvsem po treh kriterijih. Kriterij varnosti je tukaj, kriterij eh, reda in pa regularnosti. Imamo migracijske tokove, ki morajo biti torej zakoniti, morajo biti urejeni in s tem so povezana tudi sredstva. Ne gre oziroma ni dovolj samo retorika, kar se tiče predlogov sprememb pa naslednje. Imeli bomo še priložnosti Eh, poglabljati se vanje, ampak v zadnjih dneh sem skušal predloge sprememb uvrstiti v skupine. Eh, več kot 500 jih je iz moje skupine, potem 90 eh, iz skupine socialistov, 60 iz skupine Alde, veliko tudi iz GUE, EKR, EFDD e in ENF. No, kakšne pa so tematike? Te tematike smo eh, mi že vključili v svoje delo. Prek predlogov sprememb jih bomo še uh, bolj poudarili ali pa drugače oblikovali, ampak uh, predvsem moramo biti sposobni oblikovati kompromisne predloge sprememb. No, naj teme na hitro povzamem. To je namreč bistvo našega poročila. To, da se začiti ženske, da se začiti eh, otroke brez spremstva in pa skupnost LGBTI. Potem združevanje družin. Več eh, dolgoročnih politik želimo, ne kratkoročnih. Potem je treba upoštevati mednarodno humanitarno pravo. Potem je treba analizirati vzroke in tiste temeljne vzroke za dovrstno preseljevanje kolegi ustrajajo tudi pri tem, da se najdejo koordinirane in konkretne rešitve. Želimo pa tudi več eh, solidarnosti strani držav članic. Eh, to je predvsem bistveno za eh, vse nas in tukaj bo treba še opredeliti določene legalne in pravne podrobnosti, kajti treba je razlikovati med določenimi skupinami imigrantov. Mi jasno vemo, kdo je migrant, kdo je priseljenec in kdo je eh, begunec, glede tega ni dvomov. Potem se je treba boriti proti trgovanju in pa izkoriščanju ljudi. Eh, treba je zagotoviti varne in zakonite poti v Evropo. Tukaj imamo tudi kontroverzno točko, ki je povezana eh, z s prednostmi in pa slabostmi izjave iz Turčije. No, kontroverzna točka, tako sem to poimenoval. Potem imamo tudi eh, točke, ki so povedane s premembo diskurza. Eh, zelo negativno se gleda na eh, migracijske tokove. Eh, potem eh, Eh, se govori tudi o posledicah eh, eh, tega, da so odstranili tako imenovano džunglo v Kaleju, potem reševanje konfliktov, postkonfliktna situacija, humanitarni koridori, vse to se omenja v tem poročilu in pa v predlogih sprememb. No, s kolegico bova vse skupaj natančno proučila, zato da pridemo na koncu do poročila, ki bo deležno uh, široke podpore. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sedem vas je na seznamu govornikov. Kratki morate biti, zato bom prebrala imena. Prebrala bom imena, ki jih imam, potem pa bomo videli. Gabriel, Ana Gomez. Um, Waldmanns, Weirinen, Hautzeller, Corral and Epitideus. They're the names I have all. To so imena, ki jih že imam. Še kdo? Želi spregovoriti še kdo? Dva. Okay, guys, I'm going to have to ask you for one and... Kolegice in kolegi, minuta in pol. Deset vas je, tudi komisiji želimo prisluhniti. Zadnjič se niso mogli oglasiti, zato ker smo zamujali. Mislim, da so to zdaj vsi. Gospod Luke je na seznamu. Dobro. Gospa Gabriel, izvolite, vi ste prvi. Da, vidim vas, izvolite. Hvala, gospod. Predsednica, najprej se želim zahvaliti obima soporočevalcema za ta osnutek poročila. Gre za začetno besedilo, ki predstavlja odlično izhodišče za zelo pomembno temo. Mm, poročilo eh, že samo daje eh, zelo eh, jasna dejstva. Drugi odstavek, tukaj se govori o spremembi paradigme in o strateških dimenzijah migracij. Tu je pomembno, poročilo povdarja tudi potrebo potem, da se ukrepi kapaciteta in eh, vključenost Evropske unije pri preprečevanju konfliktov in pa posredovanje, ko gre za prisilno preseljevanje. Potem tretja točka, ki se mi zdi pomembna. Eh, veseli me to, da se povdarja vloga Evropskega parlamenta. Dva elementa v zvezi s tem. Eh, želimo bolj jasne in bolj redne informacije, ko gre eh, za izvajanje načrta izvalete, pa še eh, prednosti, ki so bile izpostavljene v novem eh, partnerskem okviru, to je tudi treba povdariti. Potem želimo večjo fleksibilnost, ko gre za skrbniške sklade in pa finančne instrumente. Tukaj je pomembno, da parlament tudi odigra svojo vlogo. Ti trije elementi so dobro vključeni v poročilo. Želim pa povdariti še tri elemente, ki se mi zdijo tudi pomembni. Poročilo mora omogočiti tudi to, da bomo eh, eh, razmišljali, kako ukrepati v zvezi s tistimi državami, ki ne sodelujejo z Evropsko unijo. Sodelovanje včasih ne deluje in treba je podati jasno sporočilo tudi za te države. Potem imamo zunanje investicijske načrte, ti so zelo pričakovani, veliko se pričakuje od njih in to, eh, tukaj je potrebno eh, zagotoviti to, da bodo tudi zasebne investicije prinesle eh, korist za prebivalce. Pa še definicija beguncev tukaj eh, bi vključili tudi tiste, ki so podnebni begunci ali pa ki bežijo zaradi velike revščine. To so ljudje, ki se ne morejo vrniti na svoje območje, v svoje države, naprimer na otoke, ki se potapljajo. E, mislim, da če vsem tem ljudem eh, damo status begunca, s tem tudi ne bomo vsega rešili, tako da o tem bo treba še razmisliti. Hvala za poročilo. Eh, besedilo mora ostati jasno, mora imeti odločno sporočilo in mora biti, mora biti tudi eh, neke razumne dolžine. Ljudje, ki se zadnjič niso imeli priložnosti oglasiti, bodo imeli prednost, dokaj nekateri ste govorili že zadnjič. Torej, Ana Gomeš. Še enkrat povdarjam, da je škoda, da Libe ne sodeluje pri pripravi tega poročila, kajte to je odbor, ki zadeva migracije, azilni sistem v Evropski uniji in tako naprej. Obstaja možnost, da poročilo ne bo povezano z realnostjo. Lepo je govoriti o ponovnih združitvah družin, ampak če ne veste, da to popolnoma ne deluje, da naše vlade ne spoštujejo dogovorov, potem pač tvegamo, da poročilo ne bo odražalo realnosti, čeprav si naša kolega seveda zelo prizadevata in delata dobro. Še enkrat, torej poročilo bi lahko neustrezno mm, odražalo realnost, da ne govorim sploh o sistemu premestite, ki ga je sklenil svet. Odprte, varne in pravne poti. Tudi to je omenjeno, ampak tega zaenkrat sploh ni begunci, migranti, vsi prihajajo v Evropo po nezakoniti poti, zato ker preprosto ni zakonitih poti. Tega ne omogočamo v nasprotju z drugimi državami. To velja tudi za najbolj dodelane kanale, torej modri karton, ki ga sicer imamo, ampak ne deluje. Prav danes smo o tem govorili v odboru Libe. Moje vprašanje za poročevalca je naslednje. ali smo sploh lahko koherentni, lahko kaj dosežemo, če vidimo, da komisija in SSD izvajata dvostranska pogajanja in popolnoma izključujeta Evropski parlament. Naprimer, pakt za migracije. Popolnoma je bil parlament zanemarjen. Govorili naj bi o virih beguncev, zdaj pa ugotavljamo, da so tiste elite odgovorne za to. Tukaj imamo v mislih Etiopijo, elite, s katerimi se govori. No, zdaj govorimo o skupni poti naprej z Afganistanom. Kakor da bi govorili o varni državi, s katero je mogoče skleniti sporozume o ponovnem sprejemu. No, večina mladoletnikov brez spremstva v Evropi danes so ljudje iz Afganistana, zato ker so od tam preganjene, še posebej predstavniki manjšine Azara. Antonijo Guterres je rekel, da so edini, ki obvladujejo situacijo z migranti, trgovci z ljudmi, kajti oni izkoriščajo našo nesposobnost eh, reševanja vzrokov za migracije. Hvala lepa, da ste bili kratki, nažalost so prej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 vsak predstavnik nezakonitih migrantov je tudi zgodba o človeškem trpljenju. Migranti v Evropi predstavljajo zelo veliko vprašanje in veliko je tudi tragedij na tej migracijski poti. Določene vlade, držav članic, so odgovorne za to, da je situacija takšna, kot je. In tudi nekateri, ki so na oblasti v EU dan danes. Ne razumem, zakaj se v tem poročilu toliko malo govori o obveznosti, o obveznosti za boj proti nezakonitim tihotapcem ljudi v Evropski uniji. Že pred letom in pol smo dobili prvo odločitev Evropskega sveta v zvezi s krizo. Svet je takrat že govoril o tem, da se je treba boriti proti tih otapcem z ljudmi. SZD naj bi dobila mandat od držav članic, dobili naj bi tudi mandat Združnih narodov, zato da bi upravljali z migracijami. In tretjič, zdaj predlagate enotno migracijsko politiko v EU. To bo vodilo do kriz in problemov. Že zdaj smo v politični krizi po Brexitu. In še zadnji komentar. Če govorimo o ponovnem združevanju družin, ne smemo pozabiti, da gre za države, kjer je poligamija pravno mogoča. Gre za predstavnike držav, ki imajo popolnoma drugačne predstave o družinskem življenju kot mi. Hvala, gospa Vautmans. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Danes govorimo po mojem mnenju o enem največjih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. S tem se strinjamo vsi. Strinjam se tudi s gospod Gomeš, ko pravi, da bi sodelovati moral tudi odbor Libe. Če si pogledamo, kaj se dogaja v odboru Libe in kakšne so razprave, ki jih imamo tukaj, potem mislim, da bi res lahko poročilo bilo mnogo bolje in boljše, če bi sodeloval odbor Libe. V poročilu je sicer vključenih veliko dobrih elementov, ampak eh, v skupini Alde bi si želeli videti, da bi bili bolj specifični. Dobro bi bilo, če bi imeli načrt za boj proti Eh, ali za reševanje krize z migranti. Poročilo bi moralo biti bolj natančno, bolj specifično. Še nekaj je zelo pomembno. Več bi morali govoriti o mladoletnikih brez spremstva. Govoriti bi morali o tem, kako jih sprejmemo, ko pridejo v Evropo. Izmenjavati bi se morali najboljše prakse, naprimer na tem področju. Približno 10 tisoč mladoletnikov brez spremstva je v Evropi pogrešanih danes. Mislim, da bi morali govoriti o tem uporočilu. Kaj bomo storili, da bi jih poskusili najti? Iztrgati jih je treba iz rok ljudi s slabimi nameni. In seveda omeniti je treba tudi džunglo v Kaleju, to je bilo v medijih eh, v zadnjih dneh neprestano, tudi sama sem bila tam, tabor so sicer razdrli, ljudi so razselili po vsej Franciji, ampak zdaj lahko vidite, da se pojavljajo takoj drugi tabori, druga šotorišča. Kaj bomo storili s temi imigranti, ki želijo v Združeno kraljestvo? Kaj bomo storili z otroki? In kaj lahko pričakujemo od evropskega pristopa v zvezi z otroki, ki so tukaj? Povem vam lahko, da sem v Kaleju videla res nepredstavljive stvari, to ni vredno Evrope in upam, da se to nikoli več ne bo ponovilo nekje druge. In še nekaj je zelo pomembno, mislim, da moramo imeti neke vrste pravne in legalne poti za migracije. Upam, da bomo v tretji fazi lahko o tem govorili, kajti to je zelo pomembno. Dovolj časa si moramo vzeti za to, da bo to poročilo res dobro. Hvala. Kolegice in kolegi, čas, lepo prosim. Hajdi. Hajdi Hautala, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da moramo zdaj doseči naslednje. Migracijska politika mora temeljiti na človekovih pravicah. Skupaj z drugimi poročevalci v senci, še posebej gospod Lohbihler, si bom poskusila prizadevati, da bi to dobilo težo v poročilu. Vse skupaj je treba gledati v ustreznem kontekstu. Trenutno je delež begunske populacije v Evropi nič celih 2 odstotka. V Libanonu in Jordaniji, naprimer, begunci predstavljajo 25 odstotkov ljudi. Smo v krizi, mi smo organizirane družbe, organizirane države, mi smo Evropska unija. Kolega Jurek je nekaj omenil, ampak mislim, da gre za odsotnost skupne odgovornosti, ki je vir vsega zla tukaj. Mislim, da naše politike na področju migracije ne smejo biti pogojene z sodelovanjem tretjih držav pri vračanju beguncev ali nadzoru meja. Mislim, da so naši ukrepi zaenkrat zelo represivni in to vodi do še več težav. In zaradi tega se samo še krepijo razlogi za migracije. Mislim, da s tem ne preprečujemo migracije, ampak prispevamo k temu. Pod drugi strani pa mislim, da bi parlament moral imeti tukaj veliko vlogo nadzora. Gospod Jezdemer je to povdarjal, pa tudi drugi kolegi se in kolegi so govorili o tem. To je zelo dobro, kajti Evropski parlament m, mm, zdaj ne bo imel demokratičnega nadzora nad področjem sodelovanja in upravljanja z migracijami več bomo videli tako imenovanih neformalnih dogovorov, naprimer skupna pot naprej med EU in Afganistanom in dogovor s Turčijo. To sta že dva primera. Mislim, da to ne bi smel biti model za strukturno sodelovanje in nadzor nad zunanjimi mejami s tretjimi državami. Evropski parlament bi moral imeti vlogo pri nadzoru nad eh, temi sporozumi in mislim, da se ne smemo odpovedati parlamentarnemu nadzoru. Kolegice in kolegi, povedati vam moram, da smo povabili odbor Libe k sodelovanju v okviru 55. člena, ampak to so zavrnili zato, ker imajo preveč dela. Ampak podali bojo mnenje. Gospod Korao, izvolite. Vido, kanto detto dal strinjam se s tem, kar je povedala kolegica uh, eh, Hautola, uh, eh, kar uh, zadeva uh, razmerja 2,4 odstotka v primerjavi uh, z ostalimi uh, skupinami. Uh, nič cela dva uh, odstotka eh, jih je bilo doslej priznanih kot begunce, zdi se, da nima nobene prave koordinacije. Torej, mislim, da moramo najti boljše odgovore kot Evropska unija. To uh, nam ne uspeva trenutno zaradi uh, egoističnega odnosa posameznih držav članic. Pozdravljamo uh, odlično uh, poročilo, uh, vložili bomo nekaj predlogov sprememb. Eh, ki bodo izpostavili zgolj eh, določene vidike. Naprimer, eh, potrebujemo neposredno politiko v odgovor za strukturne probleme, ki se pojavljajo v povezavi z prisiljevanjem. Gre za dolgoročno politiko. Potrebno se ukvarjati tudi z vzroki. Ni dovolj, da se zgolj odzivamo. Delovati moramo tudi proaktivno. Potrebujemo projekte, ki bodo obrodili sadove takoj. Eh, pomembna tema je seveda tudi korupcija. O tem se zelo malo govori v tem eh, poročilu. Eh, tukaj gre za situacijo v tretjih državah. Ta situacija prisili ljudi, da se izseljujejo. Preseči je potrebno tudi egoizem posameznih držav članic. Hkrati je potrebno povdariti sporozume z tretjimi državami. Tukaj gre zgolj za delen in napačen odgovor na celotno situacijo. E, potem pa je e, tukaj e, še podpora za upravljanje meja tretjim državam. To je zelo nevaren mehanizem. Tako bi lahko države preprečile izstop beguncem. Videli smo, kaj se je zgodilo v primeru Turčije. No, še več bi lahko naštel predlogu sprejem, ampak s tem zaključujem. Hvala. Hvala. Gospod Epitideus, izvolite. Eh, eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Če bi poročilo brali kot literarno delo, potem bi mu lahko dali odlično oceno. Ampak, če to beremo kot poskus reševanja problema, potem mislim, da je to bolj podobno nekemu seznamu želja. Sploh nisem sarkastičen, čisto pragmatičen sem. Evropska unija ima do sedaj polovičarski pristop. Najprej smo imeli odprte meje, zdaj pa se posvečamo nadzoru na mejah in splošni paniki, zaradi tega je situacija takšna, kot je. Težko zaustavljamo tok migrantov in zaradi tega je situacija res ušla nadzoru. Kako naj bi ustavili tok migrantov, če ne sodelujemo z državami izvora? Države, iz katerih pekunci in migranti prihajajo. Ana Gomez je prihajale iz Etiopije, sam bom omenil še Turčijo, ker prihajam iz Grčije. Mislim, da so zadeve res uh, ušle izpod nadzora. Grčija je ena sama velika žarična točka. Nekateri ste obiskali te točke v Grčiji in mislim, da se zavedate, kakšna je situacija tam. Migranti iz različnih držav se pretepajo med seboj, posiljujejo se ženske, otroci so tam nezaščiteni in preprosto zadev ne moremo spraviti pod nadzor. Prvič, popolnoma bi morali ustaviti tok migrantov v Evropo in po drugi strani bi morali zagotoviti tudi ključ za porazdelitev, ki bi veljal za vse države. Gospod López Aguilar. Gracias, presidenta. Como se ha puesto de mani... Hvala. No, kot je bilo očitno, eh, številni zanimanjem spremljamo delovanje odbora AFET. Osredotočamo pa se predvsem na delo odbora Libe. No, V tej minuti in pol ne bom toliko razpravljal o postopkih, o pravilih za sodelovanje v enem odboru ali drugem, oziroma eh, pri poročilih enega odbora ali drugega, ampak se bom sredotočil na bistveno. Elena Valenciano je jasno izrazila kritično stališče parlamenta do sveta. Gre za neizpolnjevanje politik v povezavi z eh, begunsko krizo, kot jo imenujemo, po mojem mnenju jo slabo imenujemo begunska kriza. Eh, zelo negativno je bilo delovanje na tem področju. Evropski parlament eh, ni imel zadostne vloge pri sporazumu s Turčijo. Gospod Jazdemera je o tem govoril kot o deklaraciji oziroma izjavi s Turčijo. Slišali smo pozitivno oceno tega dogovora s Turčijo. Eh, gre pa eh, samo zato, da se drama in tragedija eh, preneseta na severno sredozemsko obalo. Tam umirajo, na tisoče ljudi tam umira in s tem bi samo prenesli probleme. No, rad bi pa še nekaj povedal in sicer gospod Diaz de Mera eh, zelo poudarja zakonite poti, torej odprta okna in vrata. Eh, nekaj priložnosti za zakonito priseljevanje. Če tega ne bo, potem bomo samo zaostrovali tragedijo vseh, eh, ki eh, pustijo vse za sabo, pustijo tudi družino in se podajo na pot. Potrebujemo humanitarne vizume. Sam sem poročevalec za vizumski kodeks in obstaja soglasje glede tega. Vsi bi morali biti za humanitarne vizume in to na različnih področjih, eh, kjer delujemo, vendar pa je svet povsem neobčutljiv za vlogo eh, Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca. Treba je v vizumskem kodeksu okrepiti humanitarne vizume. Late. Hvala, Juan Fernando, zamujamo, zato vas prekinjam. Gospod Luke, vi ste prvi med tistimi, ki so že govorili, zelo bodite kratki. Poskusil bom biti zelo kratek. Najprej želim omeniti to, kar je povedala gospa Hautala. To kaže na to, da so v poročilu včasih vključene preveč idealistične predstave in ne dovolj realizma govorimo o tem, da nič cele dva odstotka prebivalcev v EU predstavljajo begunci. Ampak vedeti je treba, da je porazdelitev v Evropski uniji zelo neenakomerna. V moje državi v Nemčiji ima 20 odstotkov ljudi migracijsko ozadje. To je stokrat več od tega, kar ste delali vi. In Pri nekaterih drugih državah so ti odstotki 30-40 odstotkov. Pri takšnih številkah ne moremo govoriti samo o tem, kako zaželena je dodatna um, politika sprejemanja migrantov, ampak govoriti je treba tudi o tem, kaj to seboj prinese. Naprimer, priseljenci iz arabskih držav in iz Turčije se težko integrirajo. 20-30 odstotkov ljudi je nekvalificiranih in zato so potem brezposobni realistične perspektive manjkajo v poročilu in veselim se, da obstajajo predlogi sprememb, ki gredo v to smer, da bi to vključili in pozdravljam tudi to, da bi moralo poročilo vključevati mnenja poslancev in mislim, da ne bi smeli nekaterih pač zatirati. Hvala besedo gospe gospod Varinen, ki ni govoril zadnjič. Hvala lepa, gospa predsednica. Vedeti je treba, da je tema tega poročila vloga Evropske službe za zonanje delovanje pri obladovanju migracijske krize in begunskih tokov. Sem poročevalec v senci za skupino Alde v odboru Deve in mislim, da je poročilo dobro, kar zadeva politično plat, ampak negativni vidik zadeva zunanje politične elemente. Mislim, da je najpogostejši vzrok za to, da ljudje zapuščajo svojo domovino, vojaško posredovanje in nasilje. To je področje, ki spada v v pristojnost Afeta. Tam nam bi si prizadevali za to, da bi ustavili konflikte in da bi iskali mirovne rešitve za te konflikte. Moj drugi predlog spremembe se navezuje na zamisel, da bi morali zunaj Evropske unije poskusiti oblikovati rešitve skupaj z Organizacijo združenih narodov za begunce. Rešitve bi lahko jih le v obliki centrov za sprejemanje in centrov za begunce. Ugotoviti bi morali pravico eh, do azila za posameznike, ki poskušajo priti v Evropsko unijo. Te osebe, če bi jim bila pravica podeljena, bi morali to pravico tudi imeti možnost izkoristiti. Tako bi lahko ustavili migracijske tokove in tudi preprečili tragedije v sredozemlju. ta dva predloga spremembe in ti dve temi sta v pristojnosti odbora AFET. Hvala. Hvala, gospod Gerero Salom. Ena minuta, ker ste zadnjič že govorili. Eh, hvala. Eh, mislim, da lahko zaključim še prej. Eh, prisluhnil sem gospodu Lukeju in mislim, da je treba spremeniti diskurs. Treba se boriti celo proti trenutnemu diskurzu, ki trenutno prevladuje v številnih državah Evropske unije. Migracije in begunci eh, nažalost obstajajo iz različnih razlogov. Eh, eh, preseljevanje, to je tendenca našega časa. Begunci pa so posledica konfliktov in to je treba preprečiti. Preprečiti je treba konflikte z ustreznim ukrepanjem na področju zunanjega delovanja. Mi smo globalni akter. Sem stalni poročevalec za humanitarno dejavnost in poudariti moram, da da je treba spoštovati humanitarno in mednarodno pravo. E, to je ključnega pomena. Gospod Jazdemera je rekel, da bi to moralo biti samoumevno, ampak ni. Zaključil pa bom z naslednjim. Ne moremo napadati poročila in reči, da poročilo e, trdi nekaj, resničnost pa je drugačna. E, namen poročila je, da se spremeni resnično stanje. Hvala. Hvala lepa. Dvoje želim povedati tudi sama. Prvič, ponoviti želim, da sem jaz in tudi kolegice in kolegi zaskrbljeni za to, da finance izkoriščamo za to, da financiramo kratkoročne rešitve, ne pa dolgoročnih rešitev. Videli smo, da nekaj sredstev za razvojno sodelovanje gre na področje migracij in o tem smo že govorili. Zdaj pa SZD, zanima me, kaj menite vi, če podpišemo te migracijske pakte, potem imajo tretje države vpliv na nas. Naprimer v Turčiji se kršijo človekove pravice, mi pa zdaj ne moremo vplivati na Turčijo, zato ker smo mi v podrejenem položaju pri teh paktih. Besedo ima komisija. Tolmači so nam dali še 10 minut. Želim dati besedo komisiji. Zadnjič niso dobili besede. In seveda bo besedo dobila tudi SSD. Gospod Klaus Rudiška, oziroma bo začel namestnik predsednika DEFKO. Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala, da ste nam dali priložnost, da spregovorimo o tej razpravi. Ta razprava je zelo pomembna in tudi zelo pomembna in zelo zapletena. Če prisluhnemo samo nekaj govornikom, ki smo jih danes videli, potem lahko vidimo, da je to res zapleteno vprašanje. Gre za konflikte, nasilje in tudi druge razloge, ki ženejo ljudi stran. Previdni moramo biti, da zadev ne mešamo. Nekaj bi vas prosil, če želite o tem govoriti na ustrezen način, potem mislim, da bi morali najti več časa za to. Ne moremo o tem govoriti v pol ure in priti do nekih smiselnih zaključkov. Ponudili smo vam že, da bomo prišli do vas in vam zagotovili več podatkov. Ne gre za to, da ne želimo sodelovati s parlamentom. Na številnih področjih ima parlament pravico nadzora. Omenili ste nedavn primer, ki je vodil do tega, da smo imeli zelo koristno razpravo zaradi te pristojnosti pri nekaterih drugih primerjih pa ni pravne podlage za to. Z veseljem pa bomo prišli k vam, da poročamo o dogodkih na politični ravni. Vi lahko povabite visoko predstavnico ali komisijo, da vam zadeve razloži. Mislim, da moramo imeti dovolj časa, da govorimo o zadevah tako, kot je treba. V zvezi s tem, kar sem že povedal, poskusil bom biti kratek. Govorili ste o partnerstvih z državami in o sodelovanju z državami. Potem smo se odločili v Valeti. Kar zadeva Afriko, bomo vstopili skupaj. Zato smo zdaj ponudili to zamisel o partnerstvih. In to res pomeni partnerstvo. Omeniti smo želeli pozitivno plat medalje. Veliko vas omenja negativne vidike, torej človekove pravice in tako naprej. Ampak mi poskusimo napisati pozitivno zgodbo. Pakti so pozitivna zgodba. Evropska unija tem državam ponuja način za upravljanje migracij na boljši način. Ne govorimo, da migracije ne bi smelo biti, ampak da bi morali to bolje upravljati. V to vlagamo zelo veliko denarja, oblikujemo rešitve za glavne vzroke za migracije, torej slabo gospodarsko stanje, slabo upravljanje države. Prav tako smo oblikovali skrbniški sklad za Afriko za nujne primere, to vam lahko predstavim tudi bolj natančno in to je le primer te pozitivne zgodbe. To bi pokazalo tudi, da naš namen ni, da bi denar namenjen razvoju uporabljali za zadeve, ki niso namenjene razvoju. Upravljanje migracij je vedno bilo priznano kot spodbujanje razvoja. To je vključeno tudi v trajnostne um, razvojne cilje. To je vse vključeno v našo pozitivno agendo, ampak to pomeni, da moramo zgodbo pisati ne samo z denarjem, ampak tudi na politični ravni. Zato je v zadnjih mesecih več voditeljev držav in vlad, pa tudi ministrov, obiskalo releta, rele, relevantne države, da bi vzpostavili partnerstva in odnose, ki jih prej ni bilo. To zdaj poskušamo spremeniti v nekaj dobrega, v nekaj, na kar lahko vplivamo. Govorimo lahko o vseh vprašanjih, tudi o, o vprašanjih človekovih pravic. Na Bližnjem vzhodu, naprimer, govorimo zdaj s Turčjo, pa tudi z drugimi državami, na politični ravni, na tehnični ravni, tečejo pogovori. Samo tako lahko to dosežemo. Poročilo s tem ni povezano, ampak zadeve ne bomo rešili samo znotraj Evropske unije in na mejah Evropske unije. S tem se ukvarjajo naši kolegi na področju notranje politike. Strenjam se, da mora parlament najti način, da bo obvladal kompleksnost tega vprašanja. Zadeve ne moremo razbiti na posamezne odbore. Tudi mi smo morali narediti podoben korak. Zadevo obravnavamo celovito z vidika zunanje politike, trgovinske politike, nekdo je omenil tudi naložbeni načrt. Vse to spada skupaj k temu celovitemu pristopu, ki ga poskušamo zagotoviti. In to je edino, kar lahko naredimo. Ne moremo si zatisniti oči, ne moramo zapreti meja, ne moramo biti agresivni. Komisija je skupaj z SSD-jem skupaj podala predloge v zadnjih dveh letih v zvezi s tem. Predlogov je bilo toliko, da jih eh, parlament in države članice stržka razumejo in izvajajo. Povedati pa vam želimo, da to jemljemo zelo resno, zelo smo proaktivni, zato ker menimo, da lahko prispevamo, še posebej na področju razvojnega sodelovanja in tudi pri številnih drugih politikah. Prispevamo lahko k temu, da bi bolje upravljali situacijo, ne bomo pa mogli rešiti vseh vprašanj, ki so bila tukaj omenjena. Zato bomo potrebovali še več napora, ampak takšne priložnosti bomo imeli. Z Afriko bomo imeli vrh naslednje leto skupaj z voditelji držav in vlad. Mislim, da bi bilo dobro, če bi se na to ustrezno pripravili, da bi lahko konstruktivno sodelovali. Krizo na Bližnjem vzhodu upam, da bomo nekoč rešili, ampak problema z številom prebivalstva v Afriki pa ne bomo rešili še vsaj 30 let. Govoriti moramo o dolgoročnem ukrepanju, ki ga je treba zastaviti zdaj. Kakor sem rekel, z veseljem bomo sodelovali s parlamentom in zagotovili vam bomo vse informacije, ki si jih želite imeti o naši dejavnosti. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Mirjam Pino iz službe za zunanje delovanje je tudi z nami. Želite besedo? Da. Hvala. Pozdravljeni. Hvala za besedo. Rada bi podprla to, kar je povedal gospod Rudišhauser. Eh, rada bi pa izpostavila tudi nekaj točk, ki so še posebej pomembne v tej razpravi za našo službo za zunanje delovanje. Osnutek poročila um, ehm, povdarja, da je priseljevanje oziroma preseljevanje življensko dejstvo, to je res, eh, skupaj pa moramo te migracije upravljati. Um, imamo torej kratkoročne izzive, ampak eh, potreben je dolgoročni odziv. Ta pa mora biti zakorenjen v zunani politike Evropske unije. To je podaril tudi prejšnji govorec in za nas kot EAS je to tudi zelo pomembno. Namreč pomembno je, da imamo nov pristop v eh, okvirnih partnerstv. Eh, imamo pet držav iz podsaharske Afrike, s katerimi smo to začeli in želimo, da ta pristop, eh, da se zakorenini v politike Evropske unije. Mm, treba pa je pogledati širši kontekst, eh, kontekst širših odnosov, ki jih želimo razvijati s partnerskimi državami v svetu. Nekaj elementov je, ki so v pristopu okvirnih partnerstev inovativni najprej delovna metoda in pa tesno sodelovanje in koordinacija med državami članicami in evropskimi institucijami. Tukaj gre za delovno metodo, ki uh, se krepi vzajemno, kot je povedal govornik pred mano, obstaja tudi dialog, ki poteka s petimi prednostnimi državami. Um, tukaj sodelujejo komisari, predsedniki vlad in držav, države članice, uh, Eh, predstavniki teh petih držav, vsi so vključeni v pogovore eh, in razpravljajo o eh, migracijskih zadevah v širšem kontekstu. Potem druga stvar. Ne gre samo za kratkoročni pristop, ampak za dolgoročni pristop. Sporazum okvirnih partnerstev je tak, je holističen, potrebujemo globalen pristop do mobilnosti in migracij. Ta pristop mora presegati mej in se ukvarjati z bojem proti nezakonitim uh, migracijam, potem uh, z razvojem, z migracijami na splošno in tako naprej. In to vse je treba uvrstiti v širši kontekst. Tretja točka. Ključnega pomena je, da imamo politično uh, voljo tretjih držav, da bodo sodelovali. Mi ne želimo ničesar vsiljevati tretjim državam. Prejšnji mesec je bilo objavljeno poročilo o napredku in naš eh, pristop eh, je deležen zanimanja strani partnerskih držav. Naleteli smo tudi že na odzive. No, pa še nekaj bi rada povedala oziroma pojasnila. Tukaj ne gre za pravne sporazume, ki se podpisujejo, ampak gre za proces vzajemne politične vključenosti med EU in partnerskimi državami. Torej gre za Eh, nek obojstranski proces, virtualen proces. Želim povedati tudi, da eh, eh, je ta zadeva nepovratna, ne, gre, ne govorimo samo o vračanju. Rezultatov s partnerskimi državami ne bo, če se bomo sredotočali samo na vračanje. Zato moramo biti holistični in celovito pogledati na zadeve. Zaključila pa bi z naslednjim in sicer pomembna točka. Imeli smo že e, migracijski vrh septembra, e, zdaj imamo tudi deklaracijo iz New Yorka za begunce in migrante. E, 193 e, držav je bilo vključenih, tako e, tranzitnih držav kot e, izvornih in ciljnih držav, ki so se zavezale sodelovanju. Za nas je to ključnega pomena. Mm, skupaj želimo doseči cilje v sodelovanju s partnerskimi državami. In partnerski pristop v okviru globalnega pristopa je po našem mnenju tista prava pot naprej. Hvala. Hvala. Zdaj pa še oba soporočevalca. Želite kaj dodati? E, vrnili se bomo na to razpravo spet čez tri tedne. Gospod Diaz de Mera, eno minuto. E, vi in eno minuto, gospa Valenciano. Hvala, zelo na kratko. Zelo cenim vse prispevke, ki so bili podani. 14, če sem jih prav preštel, 12 kolegov se je oglasilo in potem še uh, dva druga predstavnika. No, kar se tiče sodelovanja odbora Libe. Libe tukaj sodeluje. Gospa Veržija bo podala mnenje odbora Libe eh, pri tem poročilu. Potem pa še druga stvar, ki je tudi ključnega pomena. Eh, rad bi se odzval na to, kar je povedala predstavnica službe za zunanje delovanje podala je uh, svoj pristop, pristop službe, gre za nek odprt globalen pristop, uh, ki naj bi bil odprt tudi za parlament. To smo izrazili tudi mi. Mi eh, pravimo, da je pravna podlaga za tako sodelovanje. Poglejte, kje to pravimo imamo pogodbo Evropske unije in pogodbo o delovanju Evropske unije. Več členov govori o tem. 3, mm, 8 in 12. Eh, torej ti členi govorijo o tem. Eh, poleg tega sodelujemo tudi eh, pri razvojnih zadevah. Imamo poročila, mm, odbor Deve pripravlja poročila, odbor AFET, odbor BAČ. BUDGE imamo sodelovanje med eh, eh, vsemi temi odbori. Želim pa še enkrat povdariti, vloga parlamenta mora tukaj biti primerna. Želim tudi povedati, da imamo pravno podlago, na podlagi katere lahko uh, ukrepamo. Hvala tudi sama, sem uh, se želela odzvati na ta način, uh, tudi na besede. Eh, predstavnika komisije. Eh, tako kot oni zdaj ukrepajo, je, da izloča Evropski parlament. Mogoče se Evropski parlament ne strinja z temi sporazumi, ki se sklepajo. Najbolje bi bilo, če bi bili transparentni, ampak to se zdaj ne dogaja. No, kaj se dogaja? Naj povem to v treh besedah. Želimo eh, se izogniti temu, da begunci in migranti pridejo v Evropo. To je bilo določeno. In najboljši način, da to dosežemo, je, da se sodeluje z določenimi vladami in določenimi državami, eh, ki sploh ne spoštujejo človekovih pravic. Mi kot Evropski parlament imamo problem s tem. Mi se tukaj povezujemo z državami, ki eh, jih z drugih vidikov v Evropskem parlamentu močno kritiziramo in tu je velika težava. mi, e, zdaj se skuša pre, prečiti prihod tistih ljudi, ki imajo v osnovi pravico e, do tega, da pridejo v Evropo. E, rekli boste, če v državi ni problemov z lakoto, potem nimajo pravice ali če ni, e, oziroma če. Tudi če obstajajo podnebni begunci, ne bi smeli imeti statusa begunca. Uh, Mislim, da so bili sklenjeni določeni eh, sramotni sporazumi z vladami, s katerimi ne bi smeli sklepati sporazumov. Ali obstaja pravna podlaga ali ne, to bomo videli. Mi smo predstavniki državljanov in številni evropski državljani eh, se verjetno ne strinjajo eh, s tem, kar se dogaja, naprimer sporazum z Afganistanom. To je sramota. Pa nisem jaz edina, ki tako misli. Vem, da so stvari kompleksne, vem, da so zapletene. Ampak eh, poudarjam, da sprejmamo odločitve, ki se oddaljujejo od naše prvotne naloge, nas kot poslancev, namreč da branimo evropske vrednote. Mislim, da bi bilo treba bolj spoštovati vlogo poslancev Evropskega parlamenta. Parlament se mora vključiti na veliko bolj transparenten in neposreden način. In če bomo popravili določene pomankljivosti, v katere nas vodi ta ne toliko komisija, Eh, in pa služba za zunanje delovanje, še bolj svet. Torej, če bomo skušali to popraviti, mislim, da je prav, ker je to naša naloga. Hvala. Eh. Hvala za to zanimivo razpravo. Eh, ta razprava je bila zelo zanimiva za oba soporočevalca. 29. ali pa 28. novembra bo naslednja razprava na to temo. Hvala vsem, hvala tudi tolmačem za njihovo fleksibilnost. Hvala.